punto sobre ah, esto. Thank you. Thank you. Cuando llegue el punto sobre esto, que el día es esto. Okay. okay. Surely, surely we were on our way to the exchange of views on this. Skratka smo na tem, da se pogovorimo o drugem inšpekcijskem poročilu skupnega nadzornega organa SNO Europola o sporazumu o TFTP. Glede na preglednost tega skupnega nadzornega organa smo marca 2012 izdali javno oziroma objavili javno izjavo in predstavili nekaj skupnih splošnih sklepov tega nadzornega organa. Tako da sedaj imamo tukaj sabo, gospo, pri sebi gospoda uh, Reinharda Pribeja, direktorja za notranjo varnost v GD za notranje zadeve, ki nam bo nekaj več povedal o skupnem pregledu med EU in ZDA, kot to predpisuje 30. člen. Potem pa, ko bo pribe, gospod Pribe končal, bomo poslušali še gospo Izabel Kruz. Gospoda, eh, gospo Izabel Kruz eh, toplo pozdravlja med nami, je predsednica skupnega nadzornega organa Europola. Gospa bo predstavila ugotovitve drugega inšpekcijskega poročila. Potem pa je danes tukaj še gospod Rob Wainwright, ki ga prav tako znova pozdravljamo v odboru Libe, saj je direktor Europola. Pola in nam bo lahko več povedal tudi, kako se odzivajo na te oziroma kakšno njihovo mnenje o teh ugotovitvah. Torej, začeli bomo z gospodom Pribejem, direktorjem za notranjo varnost. Izvolite, beseda je vaša. Much, uh, Chairman, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najlepša hvala za vabilo, da vas lahko obvestim, kakšno je trenutno stanje izvajanja sporazuma TFTP med EU in ZDA. Čez nekaj tednov bo ta sporazum star dve leti in v mestnem času smo pridobili precej izkušenj z njegovim izvajanjem. Prav tako se zdi korisno, da vam podam nekaj informacij o tem, kje smo z izvajanjem. Preden poslušamo predstavitev drugega inšpekcijskega poročila skupnega nadzornega organa. Na vam nekaj več povem najprej, kakšne so naši načrti za drugi skupni pregled orodja za splošno oceno delovanja sporazuma so skupni pred, pregledi Evropske unije in ZDA, ki so opisani v 13. členu sporazuma. Rezultat teh pregledov je potem opisan v poročilu, ki ga komisija predstavi parlamentu in svetu. Prvi to vrstni pregled, kot dobro veste, je potekal lani februarja, komisijino poročilo pa je bilo objavljeno marca 2020. 11. Zdaj pa nameravamo izpeljati drug skupni vseobsežni pregled letos oktobra. Torej to bo potekalo k malo potem, ko bo potekal rok imenovan v sporazumu za izbris vseh podatkov, ki so starejši od pet let. Oktobra bomo lahko predstavili tudi poročilo o pregledu parlamentu in svetu tako da bomo to nalogo lahko izpolnili še v letošnjem letu. Agenda to vrstnih pregledov je precej odprta, tako da imamo tukaj zelo splošen pristop k drugemu pregledu. Prvi pregled se je seveda v veliki meri osredotočil na to, ali so vsi instrumenti, ki so bili ustvarjeni v okviru sporazuma, uh, vzpostavljeni, medtem ko bo drugi pregled neizogibno moral se spustiti v več podrobnosti. Pogledali bomo, ali so, bile, ali so bila upoštevana priporočila prvega poročila in to vključuje seveda tudi mehanizem preverjanja Europola iz četrtega člena. Tudi bomo preverili pravilno delovanje mehanizma nadzora. Prav tako bomo ameriški strani predlagali naj preberejo vse tiste člene, ki se, ki se navezujo na eh, vzajemnost in seveda bomo tudi pripravili nekaj statistike o izvajanju sporazuma. Skratka, ta pregled je precej oziroma ta dnevni red za pregled je precej odprt, tako da obe strani lahko podata svoje predloge. Naš vtis trenutno je, da je sporazum zadovoljiv, da dobro deluje. Komisija in ameriško ministrstvo za finance sta v rednih konstruktivnih stikih, da bi zagotovila resno dobro delujoče eh, izvajanje sporazuma od TFTP in tudi komisija se na robo različnih srečanj pogovarja s svojimi sogovorniki še zlasti s pomočnikom sekretarja Koenom. Kakšne so naše izkušnje? Celoten pregled izvajanja tega sporazuma ni pravzaprav enkraten dogodek, ki bi se odvijal enkrat na 18, mesec, na 18 mesecov. Gre za stalni dialog z ameriškimi oblastmi, ki poteka na zelo konstruktiven način. Naj podam nekaj informacij tudi o tem, kogar preučujemo. Torej, nadzorna funkcija se uspešno in zadovoljivo izvaja. Trajni oziroma stalni nadzorni organ je vse čas bil eh, pravzaprav um, izobraževan v svoji nalogi. Tukaj sodelujejo na rednih uh, osveščenih, obveščenih in poročajo redno nam in komisiji. Uh, ameriško zakladništvo je prav tako zagotovilo, da lahko ta organ na očikovit način izvaja svoje naloge. O tem bomo večkaj povedali tudi med drugim pregledom. Glede na, tekoče, eh, glede na to, da je tekoče delovanje tega organa pomembno za pravilno izvajanje sporazuma, se nam je zdelo primerno, da čeprav smo nasplošno zadovoljni s trenutnim izvajanjem, da bi bilo smiselno izboljšati mehanizem za varovanje. To delo so tehnične in zahtevne eh, narave, tako da tega dela ni mogoče izvajati vsak dan. Prav tako pa so tukaj še do, dodatne bolniške in počitnice, zaradi česar bi bilo smiselno vlogo nadzornika okrepiti z njegovim namestnikom oziroma z drugo osebo. In to je nekaj, kar ste podprli tudi sami. Podjetje je, oziroma ekipo vodi nadzornik, ki je imenovan za polni delovni čas torej od leta 2012 se obe strani strinjata glede imenovanja druge osebe iz ameriškega ministrstva za finance, ki bo namestnik eh, glavnega nadzornika In to vemo, da je znak popuščanja z ameriške strani, kajti to je nekaj, kar v sporazumu ni bilo določeno, kar kaže, da se ameriška stran zaveda občutljivosti tega vprašanja in pomembnosti te funkcije za učinkovito izvajanje te naloge. Maja leto smo sprožili postopek imenovanja za namestnika nadzornika, glede na to, da je ta funkcija zelo tehnična in da poteka v občutljivem političnem okolju, bo moral imeti obči, uh, uspešen kandidat specifičen eh, profil in moral bo biti tudi preverjan z, na najvišji nacionalni ravni, prav tako pa bo morala ta oseba resnično razumeti varovalne mehanizme tega sporazuma. Komisija predvideva, da bi ta namestnik nadzornika prevzel funkcijo septembra 2012, torej še preden bo potekal drugi pregled. In ne na zadnje, vsi poznate četrti člen sporazuma, ki vam daje možnost, da preverite, ali ameriške zahteve ustrezajo specifičnim zahtevam tega člena. To funkcijo izvaja posebna enota Europola in komisija meni, da Europol tukaj dobro sodeluje z ameriškim ministrstvom za finance. Seveda pa bom prepustil uh, več besed o teh vidikih in o vključevanju Europola pri izvajanju tega sporazuma gospodu Weinreitu. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Hvala lepa vam, gospod Prive, za to poročilo o zadevi. Tukaj bomo sedaj do, najprej dali besedo gospe Izabel Kruze, nam pove, kakšne so ugotovitve nadzornega organa. Izvolite, gospa Kruz. Hvala lepa, gospod predsedojoči, da ste me povabili na ta sestanek in mi dali možnost, da predstavim nadzor nad Europolom in tudi nadzor nad izvajanjem sporazuma o TFTP. Prvotno poročilo smo že predstavili, pripravljeno je bilo oktobra leta 2010, takrat, ko smo izvajali inšpekcijski pregled in lahko smo preverili določene kritične točke. Torej, to, kako se te zadeve obravnavajo in kako se obravnavajo zadeve, ki sodijo pod člen številka 4. Preverili smo torej to področje. Seveda je prvi inšpekcijski pogled, eh, pregled deloval v določenih omejitvah, saj le nekaj dni pred pregledom prišla na nas prošnja strani ZDA glede tega, da bi to dosije razvrstili kot zaupen. Torej je poročilo bilo tudi zaupno, vendar smo ta vprašanja uspeli razrešiti. Potem je skupni nadzorni organ pripravil poročilo z pravzaprav petimi osnovnimi priporočili. To so stvari, ki jih je bilo treba popraviti, zato da bi lahko izvajali svoje naloge pod četrtim členom. Novembra 2011 smo izvedli inšpekcijski pregled, ki je predstavljal naknadni pregled oziroma naknadno spremljanje prve misije. Preverili smo vidika iz četrtega člena, pa tudi deveti in deseti člen sporazuma. Naš inšpekcijski pregled je preverjal tudi nadzor nad določenimi zaprosili in nad zadevami, ki sodijo v področje sporazuma. Sedaj, če se posvetim zlasti četrtemu členu, je skupni nadzorni organ sklenil, da sta od petih priporočil bili izpolnjeni prvi dve. Šlo je za nekdanje posredovanje um, nadzornika za varnost podatkov in to je pravzaprav se nanašalo na celoten proces. Potem drugo priporočilo je bilo prav tako izpolnjeno. Obstajajo pa še tri odprta, ki so bila tukaj tudi že predstavljena in ta zadnja tri priporočila so še vedno v obravnavo, še vedno niso v celoti izpolnjena. Torej, zahteve pod četrtim členom. Tukaj smo sklenili, da uradnik za varnost podatkov ima pravo vlogo in da je njegova vloga določena pri analizi teh uh, zadev in da se njegovo mnenje tudi upošteva. Kljub temu pa moramo opaziti in ugotoviti, da ko govorimo o mnenju, ki se izda na prvo zaprosilo, da se tukaj postavljajo določene vprašanja, ki so še vedno na mizi. Kaj to pomeni za, za nas, to, da se stvari pravzaprav ni, eh, so premaknile, če bo torej to mnenje uradnika za varstvo podatkov, bi to bilo pravzaprav odraženo tudi v našem poročilu. Potem naša druga ugotovitev je, da vse prošnje eh, ameriških oblasti so doslej dobile pozitivno odgovor Europola. Vendar le pa priznavamo, da so bile nekatere prošnje dobro utemeljene in to se navezuje na to, kar smo ugotovili med prvim inšpekcijskim pregledom. Eh, SNO včasih meni, da so utemeljitve ameriške strani presplošne. Prav tako smo ugotovili, da ni neke omejitve geografske upor, geografske. Ge Ozemeljske uporabe, pravzaprav smo v te pod, eh, prenose podatkov vključili celoten svet. In seveda, ko govorimo o sporočilih, ki ki jih proizvede SNIFT. Te zaprosile prihajajo v zaporedju na mesečni podlagi in pokrivajo celoten mesec. Torej, te prošnje prihajajo mesec za mesecem skozi celotno leto. Tu je torej opaziti določeno kontinuiteto prenosa podatkov. Torej, od vsega začetka tega procesa. so prihajale mesečne prošnje, začenši z eh, julijem 2010, takrat sta prišli dve tovrstni prošnji. V naslednjih mesecih pa so po tem časih prošnje sledi, sle, se opirale na zaprosila predhodnih mesecev. O kakšnih sporočilih sploh govorimo? Več vrstih je, sedaj sicer opažamo manjši upad in težko je reči, ali se pošilja manj osebnih podatkov ali ne. Prav tako smo ugotovili, da obstajajo zaprosila za domače prenose, ki se navezujejo na prenose med državami članicami Evropske unije. da to vključuje spet vse vrste podatkov. Informacije, ki bi naj jih predstavila eh, stran ZDA, bi morale biti specifične in eh, zelo aktualne. Vendar le pa opažamo dvig informacij, števila informacij, ki jih ameriška stran posreduje, ampak pravzaprav gre za informacije javnega značaja, tako da bi te informacije pravzaprav poznal vsakdo izmed nas, ki sedi tukaj v tej dvorani. Pogosto te informacije niso bile sodobne, včasih so bile pravzaprav kar precej stare, kar pomeni, da niso bile zelo specifične, tako da smo včasih videli pravzaprav preslikano besedilo z drugih prošen. Potem še nekaj, kar je ugotovila prvotna inšpekcija in ki smo jo znova preverili, je bilo to, da SNO ni mogel izvajati svoje nadzorne naloge v celoti, kaj ti prejemali so nekatere ustne informacije in pri tem mi nismo vedeli, kaj te ustne informacije pravzaprav vključujejo. Europol nam pojasnjuje, da, da se sedaj ustne informacije tudi predstavijo v pisni obliki in so opremljene z več utemelitvami. In Posledica tega je več strani, ki so pripete z določeni posamezni prošnji, hkrati pa seveda sočasno poteka več sestankov, kar je kritičnega pomena, eh, kajti tudi mi v SNO za te informacije prej nismo vedeli, tako da nismo mogli preveriti, ali, ali so določena zaprosila upravičena ali ne in tudi nismo mogli oceniti, ali so bile te informacije resnično potrebne ali ne. Potem spontane informacije iz uh, petega člena, tukaj pravzaprav nismo odkrili kakršnekoli pomankljivosti vidika varstva podatkov. Celotno število sporočil ni bilo zelo visoko, glede na celotno količino podatkov, ki jih ZDA pošiljajo. Deseti člen in podatki oziroma zaprosila iz tega člena, to so specifične prošnje, s katerimi naj bi se preverjali podatki od FTP v ZDA. V prvih šestih mesecih je bilo 600 vrstnih prošen in opazili smo, da smo v prejšnjem obdobju imeli 56 to vrstnih prošen, torej skupno število zaenkrat 71, tukaj gre za prošne držav članic in Evropola. O vseh teh o, velikih količinah informacij, ki so tukaj o, v igri, še vedno razpravljamo. O, Mi sami menimo, da število prošen ni tako veliko, ampak z vidika varstva podatkov tukaj nimamo veliko kaj dodati. Na koncu dovolite, da povem, da je Europol uh, eh, SNO poslal pismo, v katerem pišejo, da je odbor Libe zaprosil za dostop do poročila. O tem, smo, oziroma o tem je bilo govora na plen, zadnjem plenarnem zasedanju in sklenili smo, da ni nekega ugovora, zakaj ne bi tega poročila posredovali Evropskemu parlamentu. Kljub temu pa je treba vedeti, da v tem poročilu ni omenjenih operativnih zadev, ki bi lahko ogrozili načelo zaupnosti. Hvala lepa. You, Hvala, gospa Kruz. Sedaj pa bomo prisluhnili direktorju Europola, gospod Rob Wainwright. Beseda vaša. Hvala predsedujoči, lepo popovdne želim članom odbora. Hvala, da ste mi dali priložnost, da naslovim odbor glede pomembnih vprašanj hvala tudi komisiji, JSP-ju, vsem za današnje posredovanje, pa tudi za vse nasvete pri pomoči Europolu na področju izvajanja različnih delov tega sporazuma. JSP smo v zadnjem letu, letu in pol, opravili znatno delo. To je bilo zelo instrumentalno delo, trudili smo se izboljšati stanje to. Seveda, kot je povedal gospod Pribe, je edini uradni mehanizem potrditve predviden v členu 13. To ureja komisija. V naših izkušnjah. Ne bi smeli imeti širšega pregleda, gre le za del sporozuma. Lani ste prosili za prvo poročilo o GSP-ju podal sem predvsej podrobne informacije. Potem ste dobili te vse te informacije in te informacije še vedno držijo. Tu gre še vedno za zelo podroben opis dejavnosti na tom področju. Potem je treba tudi popraviti nesporazume, do katerih je prišlo. Tu gre za nekatere velike nesporazume glede modalitet sporozumov. Prejšnji teden sem pisal predsedujočemu odbora, da bi zagotovil dodatne informacije da bi obvestil odbor o našem delu in da bi slišali nove informacije o našem delu v lanskem letu. Vsebinske informacije so bile na voljo za ta odbor, to presega raven, ki bi očajno imeli na področju operativne dejavnosti. To seveda odraža visoko raven javnega interesa za ta sporozum. Europol seveda želi delati na pregleden in odgovoren način. Seveda je tu veliko občutljivih vprašanj v sporozumu. Zlasti recimo, ko gre za občutljive obveščevalne podatke, še vedno bomo delali pregledno. Sedaj se prioritetno ukvarjamo z zahtevami o javnem dostopu. Vaš predsedojoči je pred nekaj tedni to poslal Europolu, gre sicer za dostop do tajne različice tega poročila, kot gospod Lopez pravi v pismu, tu potrebujemo pravni okvir za to, Europol ima jasno določen okvir, tu gre za podporo načela javne preglednosti, poleg potrebe po ščitenju čtljivih obveščevalnih podatkov, tako da se to ne bi razkrilo in da s tem ne bi škodovali operaciji naših partnerjev organov pregona in tu je še zlasti pomembna zahteva, ki jo imamo v okviru, da se posvetujemo s tretjimi stranmi. Lahko da zaradi javnega razkritja informacij pride do poseganja v njihove interese. Upam, da gospa Kruz temu ne nasprotuje. Posvetovati se moramo tudi z ZDA, kajti oni so bili najbolj odgovorni za so prišli v podatke poročilo. No, še vedno čakamo na mnenje ZDA. Slišali ste gospod Krus, ki je rekla, da so na prejšnjem tednu na plenarnem zasedanju obravnavali skupni nadzorni organ. To poročilo naj bi potem poslali v ZDA. ZDA še niso preučile tega poročila do takrat in dokler ne bo te možnosti, seveda nimajo niti možnosti, da bi zahtevale preučitev zahteve po javnem razkritju informacij. Ampak sedaj imajo to poročilo in sedaj je to obravnavano kot prioritetno in takoj, ko se bo dalo, bodo svetovali o tem, potem pa bom seveda odgovoril gospodu Lopezu. Sedaj pa glavni element današnje razprave. Skoristil bom to priložnost in odboru povedal nekaj o izvajanju v zadnjem letu. Zlasti, ko gre za nekatere pripombe, ki jih je sedaj omenila gospa Kruz, ko gre za javno izjavo. No kot vemo, sporozum v zvezi z Europolom zadeva tri člene sporozuma. Tu gre za preverjanje funkcij, to imamo v četrtem členu. To je nekaj pomembno in to bi rad povdaril. Europol pošilja organe imenovanemu organu, ampak mi nismo odgovorni za druge varovalke v sporozumu zlasti, ko gre za raziskave in ko gre za shranjevanje podatkov. Te verovalke so vsaj tako pomembne kot tiste v četrtem členu. In skupaj je to celovit svežen, seveda, tako moramo to videti. Ampak pogosto prihaja tu do nesoglasi. Ko Europol pooblasti prenos podatkov po četrtem členu, so vsi ti podatki neposredno na voljo za ameriške organe, ampak to ne velja. Glede na to, da imamo tu posebne modalitete glede drugih varovalk v sporozumu, le majhen odstotek teh prenešenih podatkov se dejansko uporabi v ZDA. Ne smemo pozabiti na to. Potem, kar zadeva deveti člen. ZDA lahko s tem spontano dajo na voljo Europolu rezultate predelave in v desetem členu imamo tudi zahtevo, da bi preiskali te podatke. Torej, kakšni so današnji vidiki? Pred dvemi leti je sporozum stopil v veljavo. 24 zahtev imamo po četrtem členu ZDA. V šestih primerjih se je Evropol odločil, da ne bo sprejel prvotne zahteve, saj ne takrat, dokler ne bomo imeli dogovor ZDA in dodatne razloge v obliki dodatnih informacij. Potem imamo deveti člen, tu imamo spontane informacije in prejemanje teh informacij v ZDA. Tu imamo 54 konkretnih ukrepov na področju preiskav v EU, potem je Europol zahteval 93 krat, da bi ZDA po desetem členu izvajal preiskave. Notranje je to privedlo do identifikacije 300 sledi, obveščevalno gledano. Ampak kateri je bil najpomembnejši primer doslej? Grozni dogodki na Norveškem, lani julija, kot se vsi spomnite, veliko ljudi je umrlo. Po tem prvem dogodku je Europol poslal tri zahteve po desetem členu v TFTP v ZDA, da bi z obveščevalnimi podatki podprli nadaljno raziskavo. ZDA so se zelo hitro odzvale, Europol je tako lahko našel osnovne vere posameznike in to je bil Breivik. Europol je uporabil vse te izsledke na norveškem, tako da smo ugotovili, zakaj gre in videli smo, da imamo v zadju tudi veliko finančne podpore, mednarodno gledano. Potem so bile te informacije ključne za to, da se je to vnašalo v mrežo. Zgodnjega opozarjanja, to sem aktiviral zaradi dogodkov na norveškem, potem smo videli, zaradi zvečnega podatka, da imamo tu kar nekaj bančnih računov, ki so povezani z osumljencem preko različnih poslov, v različnih eh, pristojnostih je bilo to povezano z njim. Potem smo imeli tu tudi neposredno povezne podatke, ti so bili povezani z nakupom kemičnih izdelkov. Brevik je to kupoval pri svojih pripravah, ko je pripravljal eksplozivne naprave, ki so bile uporabljene pri napadu. In na koncu smo pri teh podatkih videli tudi operativne vidike dejanj osumljenca. Videli smo tudi jasnost dokazov pri uporabi finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo, ko se je pripravljen na ta napad. No, vsaj v tem primeru je TFTP bil zelo, zelo pomemben za preiskave. To je bilo pomembno tudi za nujne naloge, s katerimi smo se soočali, da bi videli, ali je Brevik deloval sam, ali je bil mogoče del neke mednarodne zarote skrajne desnice in da bi vedeli, če načrtujejo druge takšne napade v Evropi. Sedaj pa dogodki v zadnjih letih, nekaj besed glede izvajanja sporazuma. Najprej bi moral podariti, da imamo skupno poročilo o pregledu in prvi inšpekcijski pregled. Oboje je znatno vplivalo na izboljšanje predelav zahtev po četrtem členu. Tako smo izvali ZDA, zato da bi ti lahko navedli vse razloge, zlasti, ko je šlo za zahtevke v prvem letu. Potem smo v nadaljevanju vse uskladili, prilagajali, skupni nadzorni organ je prijel te pobude in vse to je postino vplivalo na, na kakovost zahtev ZDA. Naj povdarim, da smo zelo dobro konstruktivno stelovali z ameriškimi organi pri izvanju tega sporozuma. Napredovali smo. Pri drugem inšpekcijskem pregledu je skupni nadzorni organ to tudi ugotovil. In mislim, da to odraža znatne napore Europola v zadnjem letu pri reševanju vseh zadevnih vprašanj. Tesno smo sodelovali ne le z eh, skupnim nadzornim organom, ampak tudi z nadzornikom, z ameriškimi organi. Imeli smo štiri natančne delance, da bi zelo natančno preučili vse elemente tega sporozuma, da bi ugotovili, v katerih priložnostih bi lahko izboljšali naše izvajanje sporozuma. Po sodbah prvega skupnega nadzornega organa in po razpravah. To imeli smo zelo natančne razprave, to smo imeli zelo konstruktivno soodgovornost in res sem hvaležen sem partnerjem za opravljeno delo kar zadeva drugo poročilo skupnega nadzornega organa, je Europol poslal podrobne komentarje organov glede osnutka različice. Nekatere stvari niso bile odražene v končni različici, zato bom sedaj omenil nekatere vidike. Kot je rekla gospa Cruz, izmed petih prvotnih priporočil poročilo, sta bili dve priporočili povsem izvajeni, še dve drugi priporočili morate biti najprej tehnično preverjeni v skupnem nadzornem organu, Potem imamo še dve priporočili, ki sta v teku. V javni izjavi je organ omenjal vlogo nadzornika za varstvo podatkov. Rad bi povdaril, da smo se vedno posvetovali z nadzornikom, ta je bil vključen v preučevanje vseh zahtevkov, potem je bila oblikovana nova različica operativnih navodil, s tem smo okrepili delo Evropole in vedno, ko prejmemo nov zahtevek iz ZDA, lahko bolje delamo. Rad bi podaril pozitivno verifikacijo iz četrtega člena. Skupni nadzorni organi v izjavi omenil, da DPO-evo mnenje ne bo upoštevano, to sem potem sam pojasnil in DPO mi je potrdil, da poudarja dialog z skupnim organom. Tako da nadzornik pravi, da bo pošteval priporočila, zadovoljen je, da so bila vsa priporočila nadzornega organa izvajena in trudil se bo, seveda pa gre tu tudi za naše sodelovanje ZDA. E Oprostite, gospod Wainwright, žal vas moram spomniti, da je časa malo, tako je bilo v teh zadnjih dneh pri tem odboru Lebe, dopoledne, popoldne, včeraj in danes. Vedno imamo le malo časa, omejeni smo s časom, ne pozabite na to, to nam bo pomagalo. Ta točka naj bi trajala eno uro, lahko bi lahko presegli, ampak prosili smo za prijazno velikodušnost tolmačev, ne njihno jih prosimo za to, tako da ne bi radi to imeli sistematično. Prosim, če nam lahko pomagate, če lahko povzamete preostali del predstavitve. To nam bo pomagalo, da bomo imeli nekaj časa za razpravo. Zato pa gre pravzaprav tu. Hvala. Ja, hvala lepa. Ja, to je seveda zelo pomembno. Tudi za mojo organizacijo želim poskrbeti, da odbor izve vse podrobnosti. No, povzel bom v eni minutki, če smem predsedujoči. Glede nekaterih drugih pripomb, ki jih je predsedujoči oziroma ki jih je predsednica skupnega organa podarila, lahko rečem, da gre tu za, predvsem za zahtevke četrtega člena, ne omenim naravo terorističnih grožen. Ta sporazum naj bi se boril proti temu, ampak vse je težko predvideti prihodnosti, v katerem obdobju naj bi se teroristične dejavnosti načrtovali in seveda ni logično, da bi vse kar vedeli vnaprej ne moremo izključiti določenih operacij ali določenih dejavnosti za preprečevanje, to kar pač ostaje predvidno v sporazumu. Glede uporabe ustnih informacij, ne drži, da izhajamo iz neuradnih ustnih informacij, tu imamo neposredne ocene, glede na zahtevke iz četrtega člena, imeli smo štiri takšne sestanke z ZDA, primirali smo 24 različnih zahtev po četrtem členu, ni bilo korelacije, izhajali smo iz splošnih briefingov ZDA, vsemi partnerji z držav članic smo sodelovali, tako da razumemo te grožnje v boju proti terorizmu, to je pomembno in seveda to vpliva na sprijete odločitve. Torej naj sklenem in rečem, da sem prepričan, da se Europol res potrudi, da bi izboljšal načine izvajanja sporazuma. Res smo delali na tem, da bi skušali doseči maksimalno implementacijo, seveda vedno potrebujemo nadaljne izboljšave. No, ne vem, kako daleč lahko gremo po teh intenzivnih naporih. Imeli smo štiri delavnice, poštevali smo vse komentarje ZDA in nadzornega organa. Ne vem, kako daleč lahko še gremo, vsaj ne v kontekstu te zakonodaje. Še vedno smo močno zavezani temu, da bi to izvajali, kolikor se le da in da bi pomagali organom držav članc pri boju proti terorizmu. Hvala, gospod Wainwright. Slišali smo predstavitve gospoda Pribeja, gospe Cruz in gospoda Wainwrighta. Pripravljeni smo za vprašanje. Lahko kar začnemo. Prvo neme je gospa Sipar. Vi ste prva, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede na to, da nas priganja čas, se bom posvetila samo dvema točkama prva zadeva to, kar je povedal gospa Krusk, kar zadeva zahteve ZDA. Utemeljitve včasih niso dovolj dobre in tudi po izvedbi niso dovolj konkretne. Sploh ne želim špekulirati, ali sploh obstaja kak konkreten osumljenec ali pa se ZDA pač preprosto ne ljubi oblikovati ustreznega zahtevka, zato ker jim tako ali tako pošiljamo podatke na, prvi, na prvo žogo, bi dejali, da tega sporazuma več ne potrebujemo, po drugi strani pa to tudi krši, oziroma krši sporazum, zato ker bi v skladu s sporazumom ZDA morale ZDA svoje zahtevke formulirati čim bolj jasno. Zanima me, kaj boste storili za to, da bodo ti zahtevki v prihodnosti bolj konkretni. Želim pa vam veliko uspeha, tako vam komisiji, kot tudi ZDA. Kaj ti? Samo dve leti ste potrebovali za to, da se sedaj strinjate, da je ena nadzorna oseba premalo za ustrezno uporabo. Čestitam in upam, da bo ta druga oseba dejansko tudi začela delati. Gospod Vos. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Kakor jaz razumem tole poročilo, vidim, da obstajajo izboljšave in spremembe glede na predlage SNO iz prvega dela, ampak da so potrebne tudi dodatne izboljšave. Lepo je, da smo sedaj. Um, vključili te nadzornike in da jih bomo vključili tudi v nadaljne postopke. Mislim pa tudi, da je zahvaljujoč našim pogajanjem v zvezi z TFTP bilo mogoče zagotoviti ustrezno uporabo tega programa, zato ker si obe strani sedaj prizadevata, da bi se držali predpisov iz pogodbe. In če morda čisto ob strani, v ZDA sem izvedel, tam smo obiskali finančno ministrstvo in rezultate in analize iz primera Breivik ali Breivik oziroma napado v Toluzu so poskušali ugotoviti, kaj bi lahko s temi analizami dosegli, kako bi lahko izboljšali raziskave in Všeč mi je bilo, da sem dobil občutek, da se tudi tako ustvarja neke vrste varnost, ne glede na to, da smo na občutljivem področju, kar zadeva zaščito in varnost podatkov. Vedno pa se pojavlja vprašanje, kakšno je sedaj merilo pričakovanj, kako bomo zagotovili ustrezno varstvo podatkov, kajti upoštevati moramo tudi varnost in tudi na področju varnosti moramo izpolniti pričakovanja. Morda bi gospa Krus lahko odgovorila na tole vprašanje. Europol je na dobri poti, vsaj po mojem mnenju. Opazili smo izboljšave in prizadevate si, da bi zadeve še izboljšali in mislim, da je to zelo dobro. Situacija je zelo pozitivna. Seveda moramo pa upoštevati tudi pričakovanja glede prihodnosti, naprimer več preglednosti. Ampak z vključitvijo programa TFTP in ob upoštevanje varnosti in varnosti podatkov vseeno delamo korake naprej. Hvala. Gospa Hindrover, ja, predstavujoči, sama bi omenila kar nekaj pripomb. Najprej dve pripombi glede procesa. Tu sem popovden, da bi delala kot poslanka. Pročevala naj bi evropske politike. Sem ne pridem zato, da bi sedela 45 minut in poslušala predstavitev gospoda Wainwrighta in druge in da nimam več časa za vprašanja. Res ustrajam na tem, da v prihodnosti dobimo zadostno priložnost, da storimo, kar bi morali storiti in da zastavljamo vprašanja in da gospoda Wainwrighta in druge prosimo, da odgovorijo na vprašanja. Drugo, sprašujem se, na kakšni podlagi naj bi mi preučili politike, če nimamo dostopa do poročila. In če tisti, ki so sestavili poročilo, ne vidijo nobenega ogovora pri tem, da se to javno objavi. Lahko vam rečem, da kot zasebna državljanka nameravam prositi za dostop do teh dokumentov. Šla bom celo na sodišče, če je treba. Zdi se mi nespremljivo, da dajemo mi podatke na voljo drugim državam, državljanom, pa gospodu Wainwright ne želimo povedati, kaj se dogaja z njihovimi podatki in kako se ta sporazum izvaja. In mislim, da ni treba prositi za dovoljenje ZDA da izvajamo naše lasne standarde glede preglednosti. Kajte, če bomo vedno odvisni od trete države, glede odločne, lahko objavimo nek dokument ali ne, potem gremo lahko vsi domov, potem spoh ne potrebujemo več zakondaje. Kot vidite, sem zelo vznemirjena. Potem glede sklepov poročilo. Gospod Wainwright je omenjal številne podrobnosti iz poročila, ampak pravzaprav je tu en sam sklep, ki je pomemben. In sicer tu piše, da se sporazum izvaja na tak način, da lahko vidimo, da ni možno izpolniti vseh varovalk iz četrtega člena. Torej, to pomeni, da kljub sporazumu, ki naj bi, ki naj bi ga imeli zato, da bi omejili število poslanih podatkov, se pošiljajo vsi podatki. Zakaj imamo sporazum potem? To lahko kar vržemo stran in jim še vedno damo vse podatke. Zakaj imamo ta sporazum, me zanima? Potem še nekaj. In to naslavljam na komisijo. Glasovala sem za ta sporazum, ampak bila sem zelo zadržana. Za sporazum sem glasovala zaradi enega samega razloga. Zato, ker mi je Evropska komisija obljubila, da bomo v enem letu imeli sistem za pridobivanje podatkov na evropskem zemlju. Kje je ta sistem, me zanima? Kje je sistem, gospod Wainwright? Glede na to, kar ste vi predlagali. Tu imamo evropski sistem TFTP, ki presega to, kar imamo rečen. Torej, niste spolnili obljube, Evropska komisija. Potem pa še podrobnost. Naletela sem na akademsko študijo. Lahko vam dam vse podrobnosti, če želite. Glede posebne metode, ki je bila uporabljena za predelavo podatkov, ki se pridobijo po tem sporazumu. V 5.3. sporazumu jasno piše, da ne bo nobenega spodkopavanja podatkov. Mi smo poprični uporabnik interneta, nismo strokovnjaki, prav gotovo jaz nisem strokovnjakinja, tako kot drugi sem mislila, da ne bo prišlo do spodkopavanja podatkov. Sedaj pa ugotavljam, da metodo, ki jo uporabljajo, Zdaj, ta metoda je celo bolj invazivna. Ne imenuje se data mining, ampak data mining naj ne bi imeli, v bistvu pa se uporablja. Imamo številne klauzule, ki pa so pravzaprav neveljavne, tudi, neveljavne, tudi pri rudarjenju podatkov. No, ne bom se spuščala v to študijo, tu imamo 61 strani opisa, kako to deluje, ampak občutek imam, ko slišim vaše sklepe, da smo podpisali sporazum, ki nam bi bil neuporaben v praksi. Tu imamo klauzule, o katerih nismo bili povsem obveščeni, to se slabo izvaja, potem pa sploh še nimamo poročila o tem, kako se to izvaja. Mislim, da smo naleteli na veliko težavo tu. Now, uh, Albrecht. Albrecht? I would like to underline hvala. Ja, rad bi povdaril besede Sofi in Freda. Sprašujem se, zakaj so bile reakcije drugih skupin tako previdne? Če pogledam to, kar imam na mizi, in to ni poročilo, ampak je to javna izjava. Torej, tu sem prebral izjavo in vidim, da ne moramo izpolniti vseh varovalk iz četrtega člena. Ja, mi kot parlament smo prosili za to, da bi glasovali o tem, potem, ko bi izglasovali ta sporazum v isti različici. To me neko, nekoliko moti. Potem pa, če berem naprej, tu piše, da Europol ne porablja SWIFT podatke, ki se prenašajo. Europol vsak mesec poprečju prejme en zahtevek. Pri tem gre približno za en mesec, pri vsakem zahtevku. To pomeni, da je posledica sporozuma, tu berem besedilo, kot se to sedaj izvaja, takšna, da če gre za določene finančne transakcije, se to nanaša na določenega uporabnika v določenem okviru in tu se šteje vsak posamični dan vsakega leta. Torej, Zakaj prosimo, da bi zmanjšali količino poslanih podatkov? Kaj pa smo dobili? Enako količino, ki se pošilja, kot je rekla Sofi. Ta sporazum ni tak, kot smo ga želeli imeti. Seveda moramo imeti priložnost, predsedujoči, da povemo, kaj o tem. To je pomembna tema. Kaj ti? Te tej razpravi veliko zmešnjave, sedaj pa sedimo tu in pravimo, ja, konec je, to je že mimo. Ne, ni. Rad bi, da to zmanjšamo, to pošiljanje in ni tako. In če piše, da se lahko sporozum koristno uporablja v nekaterih primerjih, potem res dvomim, kako je z našimi zahtevami. Torej, prosili smo, Zato, da bi imeli ta sporozum, ker je potreben glede na načelo sorazmernosti in tudi, ko gre za ceno temeljnih pravic. Tu piše koristno orodje, ampak s tem ne moramo upravičiti tako veliko poseganje v zasebnost vseh evropskih državljanov. To je nemogoče. To je preveč. Tega nismo želeli imeti in zato lahko rečem, da kar zadeva vse zahtevke parlamenta za glasovanje pri tem sporozumu, da po dveh letih nič ni bilo izpolnjeno in res bi morali razmisliti o posledicah parlamentu, kaj ti ne bi želeli, da to postane precedens, da moramo imeti neke dodatne varovalke, ki pa nič ne pomenijo. Potem pa bomo potrdili to, kar obravnavamo in če bo tako naprej pri IRTS recimo, potem se bom vrnil na to, kar sem imel prej. Ta sistem ni skladen z evropskim ustavnim pravom in to veste. Mi smo parlament. Mi bi morali to preučevati, res bi morali poskrbeti za to, da so stvari usklajene. In če bodo stvari šle tako naprej, če bi imeli vsaj delujoče temeljne pravice, če bi imeli jurisdikcijo na evropski ravni, potem bi lahko šli sodišče in bomo šli. Matija. Merci, monsieur le président. Hvala. Predsedajoči, no, jaz nisem tako previdna in ne bom previdna, kot so bili drugi kolegi. Zadovoljna sem z načinom izvajanja sporozuma strani Europola. 484 poslancev je glasovalo za ta sporozum parlamentu, na to moram spomniti, torej velika večina poslancev je glasovala za to, tako da smo dali mandat Europolu. Europol mora spolniti svoje naloge, ki so predvsej obsežne. Torej, v letu 2010 je bilo to potarjeno, sedaj ste minili dve leti, tu imamo nadzorni organ, ki preverja dobro izvajanje, tu imamo eno osebo tudi na ameriški strani, dobro je, da imamo še nekoga, ne vem, od septembra, oktobra bomo imeli še nekoga, torej to je zelo malo ljudi za izvajanje sporazuma. Poslanci so to želeli imeti skupaj s komisijo. Jaz sem zelo zadovoljna. Nadzorni organ je omenjal pet priporočil pri drugem nadzoru in bojim se, da imamo le dve priporočili, tri priporočila, eno imamo pri nadzoru, potem po dveh letih lahko vidimo, da ne moremo blamirati Europola. Ne moremo ga obsoditi zato, kar je bilo izglasovano v parlamentu. Šlo je za politično glasovanje poslancev v Evropskem parlamentu. Ampak po drugi strani bi rada spomnila na to, da je nadzorni organ napravil nadzor. Ampak Evropski nadzornik za varstvo podatkov je zadovoljen, pa tudi komisija. Torej, pustimo še nekaj mesecev v Europolu, da nadaljuje delo po tej dobri poti in vsi bomo zadovoljni. Tu bom zaključila. Slišala sem veliko stvari o človekovih pravicah, o zaščiti osebnih podatkov, ampak nič nisem slišala o varnosti, nič nisem slišala o terorizmu. Kaj me skrbi to? Varnost evropskih državljanov. Gre za boj proti terorizmu in to me skrbi. Fos, stihe... Gospod Fos, samo eno minuto. Želim odgovoriti Sofi v zvezi s poročilom. Seveda ne morem ocenjevati, ali ne bo to na voljo javnosti ali ne. Ampak sedaj smo v vodah, ko govorimo o varnosti in države članice želijo, da se stvari eh, skrijejo, da so tajne in da je to na voljo le ožjemu krogu. Ponovadi nekdo zgine v mali sobici in potem tam prebere to je tako, kot je, ampak eh, ne morem sprejeti, da eh, ena stran reče, to je zelo stajno, druga stran pa trdi, da mora to biti javno. Mislim, da tukaj vedno pride do uhajanja dokumentov v javnost, mislim, da moramo tu upoštevati, kaj si želijo drugi. To seveda ni zadovoljujoče za nas, ampak to velja tudi pri nacionalnih parlamentih da ne bi prišlo slučajno do horizontalne razprave, bom sedaj dal besedo gospodu Pribeju, čaka ga vlak in Sofi, prosim, da si tudi ti kratka. Gospod Fos, tudi na nacionalni ravni ni mogoče kar vsega naključno označiti kot tajno. To je treba upravičiti. In v tem primeru ljudje, ki so poročilo pripravili, ne trdijo, da mora biti poročilo tajno. Prav to želimo. Želimo si, da bi imeli poročilo o izvajanju sporazuma, ki smo ga vsi podprli z zadržki, nekateri pa celo ne. Mislim, da smo upravičeni do trostranskega poročila o tem, kako se sporazum izvaja. Prosili so me, da potrdim ta sporazum. Kako me lahko potem prosijo, da podprem mednarodne sporozume, če kot evropska poslanka potem ne morem preverjati, kako ti sporozumi potekajo. Ti sklepi na treh straneh so zelo alarmantni, gospod Fos, če bi me prosim poslušali. V enem stavku piše, da sporozum ne velja nič, zato ker se podatki tako ali tako prenašajo. Vi bi morali biti zaskrbljeni. Gospod Matijo, seveda, vsi smo zaskrbljeni zaradi varnosti. Ampak slab sporazum, ki se slabo izvaja, ne zagotavlja varnosti. Želim si dober sporazum in dobro izvajanje. Tukaj pa piše, da ni nobenih omejitev glede prenosa podatkov in vsi ste omenjali Toulouse. Naj vam nekaj povem. Mladenič, morilec, je bil tajnim službam še tako ali tako znan, pa še vseeno je lahko ubil štiri ljudi, preden se je podal na svoj eh, pohod po boju. Zato vas še enkrat sprašujem, zakaj vedno pravite, da moram podpreti masovno zbiranje podatkov, ne da bi zato dobili varnost? Hvala, sedaj pa odzivi in odgovori. Začel bo gospod Pribe. On je tisti, ki nas bo prvi zapustil. Gospod Prive. Hvala lepa, gospod predsednik. Moj vlak pelje čele, šele čez 42 minut. Dobro, kakorkoli že. Natančno si bomo pregledali, bomo pregledali ta sporazum v drugem obdobju pregledov. Hvala tudi za vaše pripombe, tako bomo lahko to upoštevali pri svojem delu. Ne gre za to, da popuščamo pred američani, to bomo natančno preučili. In iz izkušenj v prvem pregledu smo videli, da so se potem pojavile določene izboljšave. Strinjam se z gospodom Wainwrightom, tudi nadzorni proces SNO je prispeval k temu procesu. Jasno je, da četrti člen, kakršen je sedaj in kakršnega smo izpogajali, je dopustil kontroverzne razprave in z američani imamo neposredne in stalne razprave o tem, da bi storili še več kot v preteklosti. Ampak proces zaenkrat deluje, nadzorne mehanizme Europola in eh, revizijski mehanizmi delujejo in mislim, da bo to delovalo še naprej. Hvala za čestitke, gospe Sipl. Res je, sprejeli smo vašo zamisel, prosim pa vas, da razumete, da če nekoga pošljemo v Washington, to pomeni ena oseba manj v komisiji. Sedaj je to precej velika naložba, glede na to, da komisija krči število zaposlenih. No, kakorkoli že, zelo veliko smo že storili za to, da bi američane prepričali v svoj prav. ne bom dal obljub, to je onkre mojega plačilnega razreda, ampak eh, kar zadeva evropski sistem, to bomo kmalo predstavili, evropski sistem TFTP, ne vem, o tem smo razmišljali, ampak k temu se bomo vrnili jeseni in povedali vam bomo več o tem. Well, this is Cruz. Gospa Cruz, dvorana je vaša. Kajveš i progom šmentaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za komentarje in vprašanja. Imeli smo poročilo o sporazumu, čeprav ga je podprl parlament, je SNO moral izpeljati to nalogo. Drugi odstavek četrtega člena določa pogoje o tem, kako se prenašajo podatki v ZDA. SNO in Europol morata preveriti vlogo Europola na tem področju. Kar zadeva člen 4.2a, tam piše, da morajo ZDA čim bolj jasno navesti katere podatke želijo pridobiti. In to morajo tudi jasno navesti, zato da bomo točno vedeli, katere podatke si želijo. Zahteva mora biti podana tako, da vključuje minimalno količino podatkov. SNO pa to preveri. Zato so se pojavile tudi težave. Dejali smo, da so upravičila še vedno nejasna, obseg zahtev ali zahtevkov je precej obsežen, včasih zadeva časovno obdobje celega leta. Včasih so zahtevki manj obsežni, ampak še vedno ostajamo pri svojem stališču. Zahteve niso jasne, niso posodobljene in niso dovolj specifične. Pravimo, da imamo podatke vseh kategorij in ne dosežemo praga, potem se pojavijo težave. To so pomisliki SNO. Delo se nadaljuje skupaj z Europolom. Naše delo je precej produktivno. Poskušali smo ugotoviti, kako bi lahko izpolnili ta merila poskušamo ugotoviti, kako bi lahko sprejeli ustrezne korake za to, da bo Europol lahko izpolnil vse zahteve tega parlamenta v zvezi s četrtim členom sporazuma. Turn. Gospod Mainwright, izvolite. Thank you very much. I think the debate already... Hvala lepa. Mislim, da je ta razprava že dokaz, kako različna mnenja imamo v zvezi s tem zelo pomembnim sporazumom še posebej kar zadeva izvajanje in uporabo ter tolmačenje četrtega člena. Sto različnih tolmačenj sem že slišal v teh treh letih. Europol ima na nek način nehvaležno nalogo, da odloča, kako se bo ta člen uporabljal. Upoštevati moramo seveda vse. Še, pošte, še posebej upoštevamo mnenje strani v tem sporazumu. To so ZDA in komisija. Mi smo sprejeli bolj praktično mnenje SNO-ja. Poskušali smo prisluhniti vsem, ampak na koncu pa moramo najti nek način, kako bomo ta sporazum izvajali. Potrebujemo pa ustrezna varovala, mislim, da nam je to uspelo. Še posebej na podlagi delavnic, ki smo jih imeli z ZDA in USNO. Vsi v SNO so lahko zelo podrobno razpravljali in videli, kaj to pomeni v praksi, kako bi lahko upeljali tiste izboljšave, ki so potrebne. Vsak konkreten in praktičen način za izboljšanje izvajanja tega sporazuma je vedno pod mm, vprašanjem, vedno lahko o tem razpravljamo, vedno si prizadevamo, da bi izboljšali izvajanje. Več kot to pa ni mogoče storiti, kar zadeva dostop do tajnega poročila EU, to je klasificirano kot tajnost EU, to so zahtevali ZDA, mislim, da je to prava klasifikacija, ne glede na to, kakšno je mnenje SNO-ja, mislim, da je klasifikacija ustrezna. Ne bom kršil svojega pravnega okvira s tem, da bi kršil metode, ki so nekaj čisto običajnega v vseh državah članicah in druge. To Ne gre za to, da bi se izmikali, ne gre za prikrivanje, ampak gre za ohranjanje načel pravne države in za zagotavljanje preglednosti, kajti ne želimo si, da bi javnost bila na slabšem zaradi zmanjšanja varnosti na, po, na podlagi operativne varnosti. Sveda bomo poročilo predstavili odbor, ko bo za to čas. Hvala. Hvala, gospod Weinreit, gospod Infeld. Želite kaj povedati? Želela bi, da gospod Wainwright pove več o tem, kar smo slišali. Še posebej o tistem odstavku, ki smo ga slišali v poročilu, ki piše namreč, da ni nobene omejitve glede podatkov in če to drži, potem sporozum nima nobene vrednosti. Mislim, da je to zelo alarmanten sklep. Prosim vas, ne razlagajte mi kaj vse ste storili za to, da bi izboljšali uporabo tega sporazuma, prosim povejte mi, kakšni so rezultati. To je zelo resen in zelo alarmanten sklep. Lepo prosim, da mi poveste več o tem. Gospod Wainwright. Da, res je. Zamujamo že. Druga in naslednja točka nas že čaka, ampak mislim, da si vseeno lahko vzamemo kakšno minutko, da odgovorite na tole zelo specifično vprašanje, ki smo ga slišali da pri določanju in prenosu podatkov obstajajo zelo pomembne omejitve, določeni podatki se ne prenašajo, svetovnega geografskega fokusa ni. Eh, še nekaj moram povedati, relativno majhen odstotek, sem, pozabil sem točen odstotek, ampak manj kot 20 odstotkov podatkov v zvezi s finančnimi prenosi oziroma transakcijami je vključen v to, tudi tukaj obstajajo določeni vidiki glede omejitve prenosa teh podatkov. Hvala. Hvala. Dobro, to je bila izmenjava mnen. Dejansko smo si izmenjali mnenja. Res smo si izmenjali mnenja. Hvala vsem odeležencem, hvala govornikom, hvala komisiji, hvala kolegom, hvala vsem prisotnim, hvala gospodu Pribeju, hvala gospodu Venrojtu, hvala gospe Kruz gospod Krus, hvala, gospod Wainwright, želim vam vse dobro. Sedaj pa bomo šli na naslednjo točko, to pa je točka, ki je povezana na nek način z našo točko, gre pa za domnevni prevoz in nezakonito predržanje ujetnikov strani ameriške obveščevalne agencije CIA v evropskih državah. Nadaljne ukrepanje po poročilu TDIP Evropskega parlamenta. Poročevalko je Helen Flotra. I know. I'm going to read. So please, if I may have your attention. Prosim vas, tisti, ki dvorano zapuščate, lepo vas prosim, da to storite čim tiše, zato da bomo lahko prišli na naslednjo točko čim prej, tem bolje. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če ne bi spet dodatno zamujali, kakor je to običajno v našem odboru Libe. Čas je, da torej prejdemo na naslednjo točko. Prosim. Pozivam vas, da mi namenite nekaj pozornosti. Tukaj bomo obravnavali osnutek poročila, ki ga je pripravila Helen Flotre. Gre za domnevni prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov strani Ameriške obveščevalne agencije CIA v evropskih državah prvo obravnavo smo imeli 8. maja v odboru Libe. Pristojni odbor je torej naš odbor, naj ne pa bo podal AFET. Glasovali bomo julija, 9. in 10. julija na odboru Libe. Povedali so nam, da bodo v AFET-u o tem glasovali 5. julija. In ne več 25 junija, kako so načrtovali spr sprva. Najprej bomo torej slišali gospod Flotre, ampak preden začnemo z razpravo o predlogih sprememb, vam želim še sam nekaj povedati. Prosim, da mi poveste več o delegaciji, ki je bila v Vilni v Litvi od 25. do 27. aprila oziroma sam vam bom povedal nekaj o tej delegaciji. Gospa Strifler je bila tam, gospa Tanja Fajon, gospa Helen Flotr, gospa Sarah Ludford in tudi gospa Ana Gomes. Delegacijo sem moral predčasno zapustiti, zato je potem vodilno vlogo prevzela Helen Flotr. Cilj je bil, da bi se spoznali z izjivi v Litvi in poskušali smo imeti poglobljeno razpravo o, novi, o novem dokaznem materialu, o nezakonitem pridržanju ujetnikov v Ciji poskusili smo zagotoviti ustrezno pravno očkodnino za žrtve in ugotoviti smo poskušali, kakšne ovire so na poti k temu, da bi EU pomagala žrtvom. Zasedanja smo imeli z generalnim toživcem, organizacijami za človekove pravice kabinetom litovskega predsednika, z ministrom za zonanje zadeve, s člani nacionalnega odbora za varnost in obrambo in tudi z določenimi poslanci v litovskem parlamentu. Tudi gospod Algimantas Kliunka, ki je bil višji tožilec do leta 2010, on je izvajal tudi preiskavo, je eh, sprejel našo delegacijo Evropski parlament cene pripravljenost litovskih oblasti, da so nas sprejeli in da so odgovarjali na naše vprašanja. Všečno me je, da poskušajo ugotoviti več o tem domnevnem programu CIE in da se to izvaja na ravni pravosodja. Predsednik Litve je tukaj odigral zelo pomembno vlogo ampak delegacija je zahtevala dodatna pojasnila glede omejenega, omejenih pristojnosti in nenadnega konca preiskave. Tožilec je ugotovil, da nihče ni bil pridržan. O tem smo temeljito razpravljali. Doktrina državne tajne levels of control on the non-commercial flights. Šlo je za prepoved nekomercialnih letov. Poskusili smo zagotoviti, da bi bila preiskava spet odprta. Delegacija ceni pripravljenost pisarne generalnega toživca in vodje civilnega letalstva, da sta odgovarjala na naše vprašanja poslali smo pismo, v katerem smo zahtevali dodatna pojasnila. To sva podpisala jaz in poročevalec, ki mi pomaga pripravljati poročilo. To je bilo junija 2010 oziroma 2012. Sedaj pa dajemo besedo gospe Flotra. Hvala za njeno delo in Zahvaljujemo se vam za to, da ste poskrbeli za tako topel sprejem pri Litovcih. Izvolite. Hvala predsedujoči, hvala za to predstavitev. Skušala sem vključiti glavne sklepe našega obiska v Litvi v nove predloge spremembe, ki so tu predlagani pri tem poročilu. Potem pa sem skušala kolegom tudi povedati, da imajo na voljo tudi pošto, ki sva ga s predsedujočem poslala glavnemu toživcu Litvi, kajti tam je to predlagal, da bi mogoče lahko dobili natančnejše dokumente, bolj zaupne tudi, glede na pisno zahtevo. In to smo tudi pisno zahtevali, zaenkrat nismo prejeli odgovora, ampak lahko pa se to zgodi. Lahko, da bomo dobili natančne odgovore od različnih temah. Seveda bi do tega lahko prišlo v dogovoru s poročevalci o senci pri tem poročilu in če bi bilo tako, bi lahko imeli nov odstavek v tem poročilu. Mislim, da ste omenili glavno vprašanje, do katerega smo prišli zaradi teh dveh preiskav v Litvi. Še nismo mogli rešiti vseh vprašanj, z Eurokontrolom. Z analizo letov smo prejeli nekaj informacij. Tu gre za resne poskuse. Tožilec naj bi začel prvo preiskavo, kajti jasno se je pokazano, kot ste rekli, da so voljni poslušati, imajo odprt pristop do tega, da bi mogoče začeli preiskavo. Tako, tu smo glede Litve. Ta delegacija je bila zelo korisna, to je močno prispevalo k poročilu. Do teh sklepov smo prišli preko različnih predlogov sprememb, ki sem jih uložila. Če želite, če se strinjate s tem, grem lahko sedaj na poročilo. 43 predlogov sprememb imamo in priznati moram, da 22 predlogov prihajajo od poročevalca in teh 22 predlogov poročevalca se nanaša na to, kar sem že omenila. In sicer gre za analizo novih informacij. To je povezano z informacij glede letov. To pošilja Eurocontrol in to sem tudi preučila. Zdi se mi, da je tu kar nekaj pomembnih elementov glede Litve in Romunije. Potem imamo tu tudi informacije in predloge, ki se nanašajo na obisk 16. maja na Polskem, tudi tam sem se srečala s toživcem. Potem pa imamo tu še druge razprave, informacije, ki so povezane s situacijo v Romuniji. Toliko glede 22. predlogov. Vrnila se bom na moj predlagani amantma. Kar nekaj kolegov je reklo, da so nekateri predlogi dobri, nekatere tematike bi res lahko imeli v luči kompromisa. In sicer gre za predloge, ki so povezani s poglobitvijo vprašanja vezi boja proti terorizmu in spoštovanja mednarodnih pravic in človekovih pravic. Potem imamo tu tudi vprašanje nadzora, dejavnosti obveščevalne agencije, ko gre za varnost. Tu ne bi imeli nadzor na vseh ravneh pa tudi v parlamentu, kar nekaj predlogov imamo glede te teme in to bomo imeli predlog, ki ne bo problematičen, se mi zdi. Potem je veliko interesa in prav upravičeno za zlorabo tajnosti v državah. V nobenih okoliščinah ne bi smeli to uporabiti kot izgovor za priknitev preiskave o kršitvi človekovih pravic. Potem govorimo o preventivnih ukrepih, tudi ti so predlagani v prihodnosti, gre za oceno praksi in tako naprej. Torej, kar zadeva vse te predloge, ki jih so številni, lahko rečem, da so nasplošno osredotočeni na boj proti terorizmu in na človekove pravice. Tu je kar nekaj predlogov, ki bodo lahko sprejeti. In s tem bomo seveda obogatili besedilo. Predlagam, da se osredotočite na natančnejše izbore. To se nanaša na vlagatelje predlogo. Glede na to, kar smo imeli v preteklosti, bi lahko to seveda natančno in skrbno omenili v vodnih izjavah, potem pa bi se lahko pri poročilih osredotočili na to, kar prinaša aktualnost, glede na politični zagon, ki je lahko koristen tem trenutku, v katerem smo. Kaj ti sedaj pripravljamo prihodnost in dobro je, da se osredotočimo na sedanjost in na prihodnost pri poročeljih. Kolikor se le da na najbolj primeren na tančen način, bi morali izbrati najpomembnejše iz vidika, iz vidika zornega kota, ki ga bomo izbrali v tem poročelu. In sicer gre za preiskave. Gre za načelo odgovornosti, pozitivnega spoštovanja, kar pomeni, da morajo države uporabljati mednarodno pravo. Potem naj bi tu imeli enako obravnavo držav. Rekli mi boste, ja, ni enakosti, zato ker ni odstavka o vsaki izmed držav. Ne, tega nisem slišala tako. Strinjamo se, glede tega, da je to pomembno vprašanje tu, ko gre za različne skrite zapore in tako naprej za tiste, ki so bili priprti tam. Ampak potem bi lahko tu menili lete in nove podatke, ki bi jih lahko analizirali. Ampak to je zanimivo iz te perspektive, da lete povežemo s to možnostjo pridržanja v teh skrivnih zaporih. Istočasno pa bi lahko upoštevali že upravljene preiskave v parlamentu ali pa pravosodne preiskave v različnih državah ne bi jih le omenili, ampak bi tu tudi sklepali o tem. Tu imamo več predlogov sprememb, v katerih je predlagano, da bi recimo glede preiskave v Romuniji to omenili. To seveda lahko omenimo, to me ne moti. Tudi sklepamo lahko na podlagi tega. Nič ni bilo dokazano, nič se ni zgodilo. To stališče je sedaj že skoraj da uradno. Vedno se ponavlja na strani romunskih organov in tu imamo približno 100 predlogov na to temo v poročilu in kar zadeva Romunijo, bi predlagala, da omenite to, kar se je zgodilo, ampak da ne prejudicirate stvari, da se ne vrtite v krogu glede teh informacij, ki se nanašajo na preiskavo in delo. Seveda je jasno, da bi tu želeli imeti novo preiskavo v zadju, ampak pomembno je, da to povemo v poročilu, če ne, bi resno zgrešili ne le namene, ampak tudi kredibilnosti z naše sogovorce. Potem se vračam nazaj na kompromisni predlog. Po tej razpravi boste dobili predloge prihodni teden. Jasno je, da kar zadeva prvi odstavek, da to lahko z manjšimi težavami sprememo, če imamo kompromis glasa, šifler, fajon. Tu lahko rečemo, da so države pokazale voljo, da bodo spoštovali pravo, potem to ni v protislovju s tem, istočasno niso izpolnile svojih obveznosti na pozitiven način in mislim, da bi lahko povezali ali nadomestili predloge in na tak način bi lahko oblikovali formulacijo, ki bi bila dobra za različne kolege, ki so omenjali nekatere elemente iz tega prvega odstavka. Glede drugega odstavka, mislim, da je tu malo predlogov sprememb. Drugi stavek. Gospa Šrifler, predlagala bi, da smatrate 66. predlog kot dodatek, torej države se srečujejo s težavami pri preiskavah, istočasno pa imamo poleg težav tudi pomankanje odgovornosti, kar pomeni, da so stvari slabše, Torej, s tem je spodkopano vzajemno zaupanje na obeh stranih. To so besede kolega. Tretji odstavek. Mislim, da ni koristno, da bi imeli kompromis, če prečtemo stavko, ne. Potem peti odstavek. Tu gre za. Ja, gre za to, da se morajo preiskave natančno osredotočiti na tajno pridržanje, na te osebe, ki so bile pridržane. Mislim, da nas je več takih, ki smo črpali na dih iz priporočil Organizacije za človekove pravice. Torej, 82, 83, 84, gospa Berže, gospod, gospa Flotho in drugi so to vložili. Ja, to lahko uskladimo in predlagam kompromis glede šestega odstavka. Tu imamo Romunijo, o tem sem že govorila, ko sem omenjala Romunijo. No, predlagam zlasti gospe Šrifler, ki je spremenila omembo preiskave, do katere je že prišlo, da bi to imeli v vodni izjavi in skušati bi morali biti osredotočeni na naslavljanje sodnih organov, da imajo neodvisne preiskave, tu bi morali omeniti nove elemente glede letov med Romunijo in Litvo. Tu gre za analizo zadnjih podatkov nadzora, to sem že omenila pročevalcem v senci. Glede Litve. Mislim, da se tu lahko pogovarjamo z gospod Berger in Šifler, ki sta vlagateljici. Gospa Šifler je vložila tri amenoje. 99, 100 in 101. 101 potrjuje to, kar so povedali ZDA. Odzvali so se brez poseganja v soverenost držav. To pravijo z elitvo, ampak za vse države nasplošno, prav tako. Torej, predlagam, da bi pri teh predlogih, ko gre za Litvo, in ko gre za izjavo ameriških organov, to prenesli v ono izjavo. Ko govorimo o izjavi eh, gospe Kondolize Rajs, tu ponavljamo to, kar je bilo že izrečeno, ampak nasplošno to ne velja le specifično za Litvo. Potem bi predlagali kompromis glede desetega odstavka, ker gre za pravico do dostopanja do informacij države. Naj se ne bi natančno odzivale niso javno objavljale nekaterih informacij glede leto in to bi lahko uporabljali v sistemu CIE. Torej, tu je več predlogov, več držav se to omenja. Kar zadeva te upletene države, predlagam bolj izčrpen seznam gospoda Koeja, potem pa bomo videli, kako bomo tu vključili pravico do dostopa in odgovore, ki jih nismo imeli v okviru kompromisa. Potem gremo na odstavek, ki se nanaša na politične pobude, ki jih želimo sprejeti na svetu in komisiji in naši instituciji. Tu gre za redna srečanja, ki bi jih lahko imeli s parlamentarnimi odbori, z drugimi nacionalnimi parlamenti, zato da bi lahko dosegli napredek pri teh preiskavah in tudi glede mehanizmov nadzora. Ko gre za dejavnosti obveščevalnih skupin, služb in varnostnih služb. Potem svet, ki se omenja tu. Imamo predlog spremembe. Ja, tu imamo cel niz predlogov. Tu gre za to vprašanje, kaj naj prosimo svet ali naj prosimo, da prizna uporabo, da se opraviči, da prizna, da je prišlo do težav v državah in tako naprej. Ja, mislim, da tu lahko pozabimo na pravičila. To je nekoliko zapleteno in kdo naj bi podal to izjavo. To so zapletene stvari. Ampak mislim, da gre za priznavanje glede uporabe. Države bi morale to priznati na tak drugačen način, istočasno pa bi morale povedati, da so se soočile s težavami pri izvajanju pravosodnem sistemu. Ja, to je predvedljivo. Tu bi lahko predlagali kompromis. ne vem več s kom, ne vem, kdo je to predlagal. Gospa Šifler, gospa Veržja, glede enajstega odstavka. Potem, ne vem, ne bom omenila vseh 134 predlogov. Ja, potem je tu več predlogov glede teme, ki nisem obravnavala ampak to bom povezala s to temo. Gre za nadzor leto in letal, gre za vprašanje pregleda Čikaške konvencije. Gospa Gomez in gospod Kuelo se boste s tem ukvarjali. Mislim, da bi to lahko skladili s tem poročilom, mislim, da bi lahko nekaj resnega povedali o tem ali na to pustimo tu ali ne to povežemo z bolj sistematskimi vprašanji na področju človekovih pravic, boja proti terorizmu, ne vem, pogledati moramo končno arhitekturo poročila. Tako. Sedaj vidimo, kakšen bi lahko bil končni produkt. Se je že zrisal. Glede na vaše predloge sprememb, ki ste jih tu nesli v besedilo. Torej, prihodni teden bom predlagala kompromis, In že sedaj smo predvideli sestanek poročevalcev v Senci v Strasburu. Mislim, da bo ta sestanek potekal 5. julija. Kaj ne? Gledam, kolegico, ja. Tako, toliko glede ključnega, glede tega, kar sem želela povedati, ali sem kaj pozabila. Seveda mi boste to povedali, sedaj pa čakam na vaše prispevke. Hvala. Nous vous remercions. Hvala lepa, gospa Flotre. Hvala za predstavitev poročila glede obiska delegacije v Litvi. Sedaj pa je čas za razpravo. Odpiram razpravo. Gospodin si. Hvala predsedujoči. Uh, smo zadovoljni. Hvala. Hvala gospe Flotre za njeno stališče. Upam, da bo sprejela naše predloge sprememb ali pa da jih bo vključila v kompromisne predloge sprememb. Želim spregovoriti o predlogih sprememb in povedati, zakaj sem jih vložil. Naš namen je bil, da bi to besedilo bolj povezali z realnostjo in manj z subjektivnimi domnevami, ki ne temeljijo na objektivnem dokaznem materialu. Človekove pravice so zelo pomembne in zato ne smemo izvajati obtožb brez ustreznega dokaznega materijala. Zelo neodgovorno bi bilo od Evropskega parlamenta, da obsodimo ali obtožimo države članice kršenja človekovih pravic na podlagi člankov v časopisih ali informacijah iz knjig ali drugem eh, neobjektivnem dokaznem materialu. Mislim, da obstajajo različni pristopi v državah članicah kako so države članice poskušale odkriti, kaj se dogaja. Nekatere države članice so oblikovali celotne odbore, ki so izvali preiskave, druge ne. Tiste države članice, ki so oblikovale preiskovalne odbore, bi to morale eh, tudi storiti in njih bi morali pohvaliti. Romunija je to storila 2008. v osnutku poročila to sploh ni vključeno. Mislim, da imajo nacionalni parlamenti prav toliko vloge kot Evropski parlament. Oni so naši kolegi in moramo jim zaupati. Seveda, če se pojavijo jasna dokazila, da so oblasti sodelovali pri kršitvi človekovih pravic, moramo izvesti preiskave v skladu za nacionalno in evropsko zakonodajo ampak smo predstavniki državljanov, zato naša vloga ni, da sami vodimo preiskave ali nadomeščamo oblast, ampak da oblast prisilimo, da izpolni svoje obveznosti. Hvala. Gospa Intveld, pa ste na vrsti vi. Yes, <coughs> <coughs> Žal me je glas začel puščati na cedilo. Najprej bi se nakratko odzvala na besede kolega Enčijo. Reči moram, da je bilo predloženih veliko predlogov sprememb in ne bom predlagala, da bi podprli katerega koli od romunskih. Razumem, da je to nerodno, ko sočasno govorimo tukaj o zelo resnih obtožbah, o katerih niso poročali zgolj mediji. Skratka, tej temi sledimo že toliko let in res, pravi imate, je politična preiskava. Mi nismo sodišče. Ni nam treba dokazati čisto vsakega dejstva, ki se je dogajalo, vendar pa nikakor ne morete zanikati gore dokazov, ki obstaja za celoten sistem. Uh, ali se je eno dejstvo resno zgodilo na nek dan v neki državi, ni tako relevantno. Relevantno je to in ljudje morajo odgovarjati za to dejstvo, da je na tej celini Evropske unije, Evropske skupnosti, Evropske družine prišlo do so krivde pri kršenju človekovih pravic in mednarodnega prava ali se je to zgodilo v državi, ki jo vi predstavljate, ali jaz, to zame ni tako zelo relevantno. Mislim, da moja država doslej ni bila toliko na ekranu radarja, ampak vsekakor določena dejstva zadevajo tudi mojo državo in meni je ljubše, da se ta dejstva preiščajo in da bo moja država lahko odgovarjala za to, da bomo lahko začeli s čistega. Meni se zdi to bolje za moje države. Ne zdi se mi, da bi bilo v interesu moje države, da se stvari prikrivajo. prikrivajo to, kar je na kocki, po mojem mnenju, je moralna avtoriteta Evrope kot celote, mene in vas skupaj, Romunije, Nizozemske, Združnega kraljestva, Španije, vseh skupaj. Zato se ne morem strinjati z nobenim od predlogov sprememb, ki želijo izbrisati sklic na določeno državo. Ne gre za posamezno državo, temveč za univerzalne človekove pravice. To je prvo. In druga pripomba, ki sem jo sicer že tudi omenila na razpravi v Štrasburgu, je bolj strateške narave. Koliko let že govorimo o dejstvih, o obtoževanjih, o podrobnostih, pa nam je dokaj jasno, kaj se je zgodilo. Kakšen je torej vpliv ta, tega poročila, kakšen bo vpliv? Države članice so doslej že ignorirale ta prejšnja poročila, prav malo marim je. Naj vam nekaj povem, tukaj sedim in vidim, da tamle ni nikjer nikogar. Kje je e LS? Aha, živi Michael, administrator Evropske ljudske stranke. Zakaj e LS ta razprava ne zanima? To me res zanima. Zakaj je soba tukaj prazna? Govorimo o kršitvah človekovih pravic in govorimo o kršitvah mednarodnega prava na evropskih tleh. Zakaj se komu to zdi manj pomembno vprašanje, o katerem se razpravlja v okviru poročevalke, drobice, poročevalce v senci, med katerimi ni poročevalce v senci iz e LS. To bi rada razumela. Lahko se dolgo časa pogovarjamo, kaj se je zgodilo in kaj se morda ni zgodilo, ampak pravo vprašanje, prava stvar tukaj je da se mi, evropejci, ne želimo soočiti z dejstvi in morda se to želi uh, soočiti nekaj ljudi tukaj, ampak kot evropska skupnost tukaj se ne želimo sprijazniti in spoprijeti z zločini, ki so bili zagršeni v, našo, v našem imenu. Gospa Latford, sveda boste tudi vi dobili besedo. Še prej pa dajem besedo gospe Latford, potem pa bom mikrofon predal vam. Izvolite. Sophie je naša poročevalka v senci v odbor. Jaz pa bom govorila kot poročevalka mnenja v imenu odbora AFED. V veliki meri se strinjam s tem, kar je povedala Sophie. Vendar le pa menim, da se čez to le, lahko nekako prebijemo in mislim, da namerava gospa Flotre tukaj zauzeti občutljiv, čeprav odločen pristop in tem jo posem podpiram. Skušala sem najti ustrezne besede pri svojem mnenju, ki sedaj očitno pridobiva na podpori. S tem pravzaprav ne potrjujem izjave, da je prišlo do sistematičnih kršitev človeka pri zatore, da je obstajal sistem izrednih um, izročitev na naših tleh. Stopnja udeležbe posameznih držav članic je nekaj, kar je še treba v celoti ugotoviti. Resno menim, da ni države članice, ki je bila v podlučju žarometov, ki bi dejansko se odzvala na vse otožbe, bodi si ali so bile uh, objavljene v tisku strani organizacij za varstvo človekovih pravic ali pa strani nekdanjih agentov CIA in tako naprej. In naj rečem še nekaj. Sodne preiskave se dejansko včasih sprožajo na podlagi uh, poročil v tisku. Naprimer, eh, v moji državi je preiskava Levison bila sprožena prav zaradi člankov o napadih in udorih v te eh, telefone. In tudi policisti tukaj delujejo ravno zaradi člankov v Guardianu, kajti s tem je pravzaprav nastal zadosten pritisk na politiko politike. Torej, nujno potrebujemo preiskovalno novinarstvo. Resnično, pogledajte, kaj, si, do, kaj se dogaja sedaj z Washington Postom in tako naprej in, in z New York Timesom. Kdo tukaj poroča, kdo tukaj pripravlja poročila? In na prvi pogled se zdijo ta poročila zelo avtoritativna, čeprav eh, jih morda Bela hiša še ni potrdila. Ampak tukaj pravzaprav se odmikam od. Uh, bistva stvari. Lahko skratka tukaj dosežemo ravnovese, ki ne bo ogrozilo oziroma ki ne bo žalilo tistega, kar se je zgodilo v posameznih državah članicah, ampak hkrati poziv, da se hkrati pozove k celotni preiskavi. V nekaterih državah preprosto niso storili vsega, kar bi lahko. Tudi v moji državi je ta odbor doslej poročal predsedniku vlade, ne parlamentu, pa bo to sedaj spremenjeno. Parlamentarci so včasih ponižni, ker nimajo celotnega dostopa do obveščevalnih podatkov agencij, ki so upletene. Verjamem, da bo gospa Flotre tukaj skušala biti previdna pri tistih stvarih, kjer je to mogoče, eh, ne pa da bi obenem rekla, da se ni nič zgodilo, kar je nemogoče. Skratka, gre za to, ali sedaj dejansko imenuje, kdo je storil, kdaj, kaj in ali je bilo to preiskano, to menim, da ni povsem mogoče, ampak se, strinjam se z. Sofi, da so posamezne države članice to dopuščale in vsi tukaj smo udeleženi. Torej, morda neka država ni storila nič narobe, ampak sosednja prijateljska država Evropske unije je bila sokriva. Tako da tukaj moramo ponoviti načelo nikoli več. Rekla sem v svojem mnenju, da bi bilo to dobro, če bi imeli podporo vseh političnih skupin, tudi EKR in e LS. Tudi sem se sklicevala na resolucijo o preselitvi zapornikov iz Guantanama. Tam smo dobili podporo vseh uh, političnih skupin in tudi več kot 500 poslancev je glasovalo za. In mislim, da je bil upl, up, torej učinek potem pozitiven, kajti šte, življenja številnih so se zaradi tega spremenila in izboljšala. Seveda pa obstajajo meje pri kompromisu in pri sklepanju kompromisov, ampak mislim, da bi pri tem poročilu vsekakor lahko nekako vodili ljudi do občutljivega, vendar ne prešipkega jezika. In tukaj bi se še navezala na to, kar je povedal gospod Enčijo, torej od domneve, ki temelijo na dokazih. Res mi je žal, ampak pravzaprav ste tukaj stvari obrnili na glavo. Ne morete imeti dokaza, dokler niste prišli do obsodbe. Dolo, obtožbe so po naravi same zgolj obtožbe in ne morete reči, da potrebujete dokaz, preden preizkujete, kajti s tem bi pravzaprav dali tist, eno stvar pred drugo, pri čemer bi morali stvari obrniti v, napra, v obratnem redu. Skratka, v Evropski uniji tukaj imamo še kar veliko dela pred sabo. Prav, smo kmalu. Uh, kmalu bomo končali, seveda bomo predali besedo še gospodu Enčiju prosim vas, da ne odpirate istih vprašanj, ampak seveda imate pravico do odgovora, glede na to, da so vas prejšnje besede neposredno zadevale. Ja, hvala. Mislim, da me niso povsem dobro razumeli zaradi tolmačenja. Nisem proti temu, da bi ščitili temeljne pravice državljanov, pa naj si gre za državljane Evropske unije ali koga drugega vedno branim človekove pravice in to lahko dokažem z vsemi dejanji. Tukaj pravzaprav sem se skliceval na zelo jasne stvari. Gospa Netfeld je govorila o jasnih dokazih, ampak kaj je ta jasen dokaz? Gospa, če ima gospa Intfeld ta jasen dokaz, naj ga pokaže, naj gre z njim uh, romunskim uh, oblastem, romunskemu parlamentu, naj se oblikuje nov preiskovalni parlamentarni odbor in potem upamo, da bomo lahko torej dokazali, da so bile človekove pravice kršene. Seveda so te preiskave tudi politično obarvane, ampak moj vtis je, da tukaj presegamo, stopamo čez naše meje, da govorimo o zadevah, ki pravzaprav niso v naših rokah, govorimo o stvarih, ki so pravosodne narave, pravne narave tukaj ne moremo mi razsojati na podlagi dejstva, da je novinar napisal nek članek in kar naenkrat vsi v parlamentu, v Evropskem parlamentu morajo dokazati, da je nekaj se res zgodilo ali ne. Stvari se ne moremo lotevati na tak način. V Romuniji imamo ustrezen pregovor. Zato bi želel pojasniti, zakaj tukaj se želim ogibati uh, neposrednim sklicom na države članice. Zelo jasno je, če se jaz omažem, eh, če omažem kravato, jo moram bodi si očistiti ali jo vrči stran, ker je ostala eh, umazana. Skratka, obstajajo določene obtožbe in tudi sklepje, da so te obtožbe resnične. Romunija in katerakoli druga država, ki je poemensko eh, imenovana, pa bo še naprej imela mladež na svoji kravati. Bodimo pošteni do konca glede na to, kar je povedala gospa Latvor, tudi s tem se strinjam. Vpraš, sprašujem pa jo, če po pravosodni preiskavi, ki jo izvedejo ustrezne ustanove, je dokazano, da je to, kar je tisk pisal, resnično kak? Ali ni vedno res, da če imamo medijski članek, da so, dolo, da so vse stvari resnične. Vi morate poznati, kakšen je tisk, oziroma morali bi poznati razmere na področju tiskanih medijev v Romuniji. Nisem proti človekovim pravicam, ampak pri tem poročilu ne smemo razsojati o tem, kaj se je zgodilo. Zahtevati moramo, da se izvedejo preiskave, kjerkoli so jasni dokazi. Če obstajajo jasni dokazi, kot je rekla gospa Intfeld, jih dajmo na plano, izvedimo novo preiskavo in naj se potem stvari speljajo v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo. Hvala. Hvala, mislim, da ste jasno povedali, kar vam je ležalo na srcu. Sedaj pa je prav, da damo besedo znova poročevalki, da sklene uh, besedo in razpravo o tem poročilu. Ja, razumem. Stališče kolegov mislim, da tu ni omembe. Imamo parlamentarno preiskavo v Romuniji, ampak nismo pravilno omenili sklepa od te preiskave, tako da bomo tu nesli sklepe preiskave. Ampak kljub temu pa moram reči, da je bila ta preiskava opravljena na določen način. No, ne bomo govorili o tem, ali je bila javna ali ne, ampak vsi dokumenti povezani s tem, so bili kritizirani. Ne strani novinarjev, katere je skrbelo to, kar se je dogajalo v Romuniji. Vsi so ugotavljali, da romunski organi niso izpolnili stvari. Ne gre za novinarje, gre za resne ljudi iz eh, odbora za boj proti eh, mučenju. Imamo Marti poročilo, ZDA, so te ljudi. Tako da ta drža ne podpira realnost. To ni res. Ja, Romunija pravi, stvari so zaključene, ampak stvari niso zaključene. Skoraj vsak dan slišimo nove informacije, imamo postopke, ki tečejo, preiskave, ki so v teku. Imeli smo sodbe na Evropskem sodišču, torej stvari se premikajo in prišlo je do različnih pozivov na najvišjih ravneh, v različnih instancah, v svetu Evrope, v OZN-u. Romuni, to so elementi na mizi, s katerimi naj bi spodbudili ponovno odprte preiskave. To je pomembno, to moram pojasniti, ta vprašanje. Prav imate, mi ne bomo izvajali preiskave, mi nismo pristojni za to, mi ne bomo posodabljali stvari, mi lahko le ugotovimo, da imamo še vedno vprašanje brez odgovorov, da so bile preiskave bolj ali manj kredibilne, pregledne, učinkovite, poglobljene, to lahko ugotovimo lahko spodbudimo države članice. Z to gre priporočilo, ne gre za stigmatizacijo, gre za spodbudo, za celo poročilo ne bi tako zapisali, slišali smo tudi druge intervencije, gre za evropski izziv. Ko gre za Romunijo, gre za to, da bi prispevali k evropskim naporom pri iskanju resnice in pravice. Romunija kot Litva, kot Polska, kot druge države Združeno kraljestvo, Španijo in tako naprej. Tu imamo to načelo solidarnosti in sodelovanja. Gre za obveznosti Evropske unije, da bi osvetlila ta vprašanja. In zato moramo prosti Romunijo naj sodeluje pri tem delu. Tudi, če je to še veliko elementov glede skritih zaporov. Ne gre za nekega novinarja, ki želi nadlegovati Romune. Ne, pretiravate. Gre za številne druge informacije. Resnih ljudi, iz CPT-ja recimo, iz odbora za preprečevanje mučenja in tako naprej. Tega ne smemo jemati zlahka. Mi nimamo pooblastil, da bi rekli, kaj je dokaz. Ja, preiskava je tista, ki bo določila, če so obstali dokazi ali ne. Ne jaz ne Eh, vi ne bomo odločili o tem, francozi, britanci, ne, mi ne bomo odločili o tem, pri preiskavah to ugotavlja, zato želimo imeti natančno preiskavo. Prav zato. Res je, tu imamo 60 predlogov, ki gredo v tej smeri, da bi stvari ošibili, da ne bi priznali, da bi to pozabili, da bi rekli, delo belopravno stvar je zaključena. Ne, gre le za, za zanikanje realnosti. Na tak način bi zanikali realnost, situacijo in obveznosti. Ne bom mogla sprijeti predlogov takšne vrste. Lahko se pogovarjam s vsemi vlagatelji, ampak ne na tej podlagi, da želite zanikati stvari. Potem nas ne bodo jemali resno. In rada bi, da, ko Evropski parlament govori o tem, da je kredibilen, da je spoštovan, in da oblikujemo priporočila, ki omogočajo premike v situacijah. Kar zadeva Romunijo, upam, da lahko tu stvari premaknemo. Hitreje, kot bomo to lahko storili, hitreje, kot bodo romunski organi odreagirali, bolje bo. Če bo Litva začela preiskavo Eurocontrol je jasno pokazal, kakšna je vez z leti med eh, Litvo in Romunijo preko Albanije. To je jasno, to je jasno za vse. Torej, to ni vzdržno, takšno stališče. To vam pravim, dragi kolegi. Tako. Obljubila sem kompromise, sem na voljo, lahko se pogovarjam z enimi in drugimi, lahko pošljem sporočila zelovalcem v skupini, kolegom. Tako. Tako da bi imeli stališče, ki bo resno glede te teme in ki bo korisno, predvsem za to gre, kaj ne, da bi spremenili stvari. Si, madame Flot, encore une fois. Hvala še enkrat. Gospod Insiu? Uh, eh, <clears throat> bi radi kaj dodali? Praznik, dar, uh, eh, consider... Noče biti neuljuden, res. Rad bi le povedal, rad bi rekel le, da če nekdo reče, da moje stališče ni resno, da to ni zelo vljudno. To gospa Folvotra ni bila zelo prijazna. Nisem rekla, da niste resni. Rada bi, da vsi skupaj resno delamo in to je nekaj drugega kot to, da vi niste resni. No, v vsakem primeru je bilo to pojasnjeno ne gre za neke osebne kvalifikacije, gre za vabilo k resnemu delu med nami na vsak način. No, skoraj da smo že pri koncu. Ja, res je, smo ob koncu dneva. Hvala vsem, ki so preživeli te delovne dni v zadnjem trenutku. 9. julija bomo nadaljevali z našim delom. Takrat bomo imeli naslednji sestanek in če se ne motim, bomo delali 9. in 10. julija. Hvala vsem. Nasvidenje.